Torej, toliko, kar se tiče teh dokazil. Potem pa imam še nekaj uh, sporočil, naslednjih sporočil. 22. septembra je prišlo do zelo pomembnega dogodka za Evropsko unijo. Na 76. zasedanju generalne skupščine v imenu celotne Evropske unije govoril stalni predsednik eh, Evropskega sveta, gospod Van Rompej, in dejansko gre za zelo pomemben dogodek za vse nas. Zdaj pa vprašanje. 21. septembra je gospod Troj Davis, Troj Davis je izgubil življenje gre za nečloveško smrtno kazen, ki je nespremljiva, nehumana in v imenu Evropskega parlamenta tukaj izrekam naše nasprotovanje smrtni kazni. Obsodili smo smrtno kazen že večkrat v naši hiši, ne glede na to, Eh, ali je šlo za smrtne obsodbe v demokratičnih državah ali v državah kot so Iran. Na isti dan je namreč 17-letni deček Mulasultan bil obešen v Iranu. Eksekucija mladoletnika pa je kršitev mednarodnega prava. Evropska unija je bila vedno proti smrtni kazni in bo ostala in bo nasprotovala tudi v prihodnje, kajti ne gre za pravično kazen. Končno še sporočilo v zvezi z tem delnim zasedanjem. Gre namreč za zelo pomembno delno zasedanje. Govorili bomo o šesterčku in eh, glasovali o šesterčku, o velikem, pri katerem gre za veliko zmagoslavje. Namreč uspelo nam je dokazati, da je lahko komunitarna metoda nekaj, kar nas pelje v pravo smer pri obravnavi kriznih situacij. Pogajanja, ki so bila uspešna, pa so trajala kar eno leto. Kriza, za katero velja ta šestirček, pa se je v tem času še poglobila in mislim, da je treba najti hitrejši način, hitrejši postopek za obravnavanje tako izjemnih razmer. Kot zakonodajalci moramo biti sposobni delovati hitro, kar pa seveda ne, po, ne zadeva vse zakonodaje, ampak samo določene dele zakonodaje, ki je pač nujna. Nameravam se pogovoriti z predsedniki političnih skupin v zvezi s tem, in eh, z predsedniki stalnih parlamentarnih odborov, še posebej s tistimi, ki imajo veliko zakonodajnega dela in bomo ugotovili, ali lahko pridemo do nekega postopka. Zdaj je to seveda samo predlog z moje strani. Naj spomnim še na to, da v sredo gostimo predsednika komisije Baroza, ki bo predstavil stanje stvari v Uniji in eh, bo predstavil tudi delovni načrt komisije za prihodnje. Tu lahko predvidimo, da bomo potrebovali še dodatno zakonodajo v zvezi z kriznimi razmerami, da bomo morali sprejeti zakone, zakonodajo čim hitreje, zato da se dejansko hitro izboljša ekonomsko stanje in seveda stanje na trgih nasplošno, ter da pošljemo ustrezen signal prebivalcem Unije, da je komunitarna metoda dobra, hitra in učinkovita, kar se tiče sprejemanja zakonodaje. Jutri bomo imeli prvič možnost zastavljanja vprašanj predsedniku eh, Evroskupine gospodu Junkerju. Seveda bodo zastavljene vprašanja tudi gospodu Barozu, gospej Eštonovi. To je nov način dela novo sredstvo za zastopanje naših državljanov v kriznih razmerah. Podpredsednica Eštonova bo prav tako prisotna jutri na razpravi o, vzhodnem, o vrhu o vzhodnem partnerstvu, ki bo 29. septembra v Varšavi. Prosim vas, spoštovani kolegi in kolegice, da se udeležite te razprave, kajti gre za ključne zadeve v vseh pomenih. In tu si želimo resnično nekega, neke uh, serije razprav, ki zadevajo vse naše državljane, zato da bomo pokazali našim ljudem, da dejansko gre za stvari, pri katerih smo aktivni, ki nas zanimajo in da se vi zanimate za te reči. Gre za oseben poziv z moje strani, ampak prepričan sem, spoštovani poslanci,